i would like to try to start on the explanations of vote on the Začnimo še z obrazložitvami glasovanja. Prvo ime na seznamu gospa Ore. Eh, tänan, proua president , eks raske on praegu rääkida , aga paindlikult hvala, gospa predsedoča. Nekoliko težko je govoriti sedaj v tem trušču, ampak instrument eh, fleksibilnosti in odločitev, ki smo sprejeli v zvezi s tem, je v bistvu dokaz uspešnega institucionalnega sodelovanja, eh, ki kaže na to, da institucije očitno menijo, da je zelo koristno, da ta program financiramo. Pozitivno pa je tudi to, da smo uspeli Eh, najti dovolj sredstev za manjkajoče dele energetskih projektov v okviru tega proračuna in zato sem glasovala za resolucijo. Hvala. Uh, Hvala lepa. Pri naslednjem poročilu, to je drugo BG poročilo o načrtu za oživljanje gospodarstva. Eh, Tenon, toetasin ka seda raportit tema vastu . hvala lepa , too poročilo sem prav tako podprla , ker je rezultat odbora za usklajevanje bil pozitiven, čeprav je bil postopek zelo zapleten in težko je bilo sprejeti ta program oživljanja evropskega gospodarstva. tako da smo v okviru proračunskih razprav eh, pogovorili tudi o tem, da bomo za ta namen namenili 2,4 milijarde evrov in to močno podpiram. Hvala lepa, sedaj gremo na poročilo Surjan Manka, prva oseba na mojem seznamu, gospod Davis. Gospod Davis. Eh, moram reči, da gre tukaj za izražanje komercialnih interesov. Sam sem eh, pristaš nizkogličnih tehnologij za izboljšanje eh, stanja. Nikoli nisem zahteval plačila za svoje delo, to počnem iz prepričanja in nikoli nisem dovolil, da bi me pripombe o različnih interesih ovirale pri delu, to sem počel svoje vse svoje politično življenje in vsem tistim, ki hoče umazati ugled eh, poslancev v tem parlamentu, naj povem, da. da vsa ta mnenja ne izražajo poštenega delovanja strank. Mnogi sumijo, da so sredstva eh, strank uporabljena za osebne namene in vsem tistim, ki imajo to vrstne eh, pripombe, predlagam, naj se obrnejo na računsko sodišče oziroma revizorje. Gospa predsedujoča, naj nekoliko pozamem gospoda Daninga proračun Evropske unije se je zvišal, se še vedno povišuje in bi se moral zniževati. Sam sem bil proti tej resoluciji, ker je dosegla en odstotek, to je omejitev, ki je ne bi smeli doseči. Za vsak evro, ki ga zapravimo, se moramo zavedati, da prihaja od davkoporečevalcev, moramo biti previdnejši in tole ni previden proračun. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ob koncu eh, leta smo in v vaših dobrih rokah smo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, za priložnost, da se znova vidimo. Kot moji predhodniki sem tudi sam glasoval proti proračunu. Pogosto govorimo o skupnih evropskih vrednotah in pa o solidarnosti z državljani. To, da takrat, ko številne držin, družine trpijo, trpijo zaradi gospodarske krize, ko komaj plačujejo račune, ko ljudje izgubljajo eh, delovna mesta, je škandalozno, da smo izglasovali povečanje proračuna, ki sploh ne upošteva sedanje gospodarske krize. Potrebujemo zdrave finance in pokazati moramo, da razumemo skrbi naših voljivcev in biti moramo previdni z denarjem davkoplačevalcev. Samo na ta način bomo ustvarili rast, ki jo tako nujno potrebujemo za to, da bi pomagali vsem državljankam in državljanom v Evropski uniji. Zato sem glasoval proti temu proračunu. Vsem želim uh, vesel Božič in srečno novo leto. Hvala lepa, gospod Kamal. Sedaj pa uh, prehajamo k poročilu o Belu Rusiji. Gospa Andra Kane. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Glasovala sem za rezolucijo. Kaj ti? Belorusija sodeluje z Evropskim parlamentom. Belorusija veliko govori, ampak uvedla je zelo malo zmernih reform. Pred kratkim nam je opozicija povedala, da namerava predsednik eh, uvesti omejitev svobode interneta. Želimo si, da bi se Belorusija približala Evropski uniji, tudi na prvem mestu se moramo ukvarjati z beloruskimi prebivalci. Oblasti v Belorusiji še vedno prepovedujejo potovanje za navadne eh, državljane. Eh, navadne državljane morajo plačati 60 evrov za vizo in to je preveč. Hkrati je to je enostavno preveč. Če eh, pravilno bi bilo, da bi državljani Belorusije plačevali samo 5 evrov, kar je cena za vizo. Hvala lepa. Hvaležna bi bila, če bi kolegi, med katerimi je tudi gospod Brok, svoje pogovore nadaljevali zunaj. Gospod Brok, ali lahko prosim svoje razprave nadaljujete zunaj te dvorane? Znova prosim, da dvorano zapustite in se pogovarjate zunaj. Out. Gospod Brok, ali lahko prosim nadaljujete s svojimi razpravami zunaj te dvorane? mr preda i understand if you wish to make an explanation of vote on belarus i will take it now. če želi še kdo obrazložitev glasovanja v zvezi z belorusijo naj prosim prične. Hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Rad bi obrazložil svoje glasovanje v zvezi s prvim predlogom gospoda Šulca. Nič nisem vedel o tem predlogu. Toda rad bi povedal, kako sem glasoval v zvezi s prvim predlogom gospoda Šulca. Oprostite, to ni možno. Mislila sem, da želite govoriti o Belorusiji. Imamo seznam resolucij o eh, nasilju v Demokratični eh, republiki eh, Kongo in naslednja govornica ima besedo. Hvala lepa. Glasovala sem za to resolucijo, kajti položaj v Kongu je grozljiv. Na tisoče ljudi se je ubitih vsako, vsak mesec v tej državi. Oborožene vojaške sile so navadno v središču takšnih zločinov, kajti uporabljajo neomajeno silo in žrtve so navadno državljani. Položaj žensk je grozljiv, spolno nasilje je še posebej velik problem. Skoraj da vse vojskojoče strani posiljujejo. Evropska vojaška udeležba je prispevala k temu, da ne bi položaj postal podoben Ruandi. Policijska misija Evropske unije je zlasti pomembna, kajti glavni problem v Kongu je nekaznovanje in pa eh, premalo zmogljivosti za pregon zločina. Če pa želimo doseči napredek, se mora mednarodna skupnost eh, bolj prizadevati. Zato moramo bolj ukrepati. Monok, naprimer, in Združeni narodi potrebujajo več finančnih virov. Hvala lepa. Hvala lepa in na zadnje še gospod Deva, prosim. Opazil sem veliko ah, eh, navdušenja pred nekaj minutami. Sedaj odhajamo na božične praznike, gospa predsedajoča. V Demokratični republiki Kongo bodo številni umrli tekom božičnih praznikov, ko bo nam drugim lepo. Skoraj da pet milijonov ljudi je uh, bilo ubitih v tej državi od leta 1999 in po ocenah vsak mesec ubijajo 45 tisoč ljudi. To je skoraj da toliko kot prebivalcev manjšnjega britanskega mesta. Med božičnimi prazniki moramo o tem razmisliti. Kajti živimo na istem planetu s temi prebivalci Konga. Združeni narodi že 20 let poskušajo unesti stabilnost v ta položaj. Ampak samo za 20 tisoč vojaki, kako naj ohranijo mir z zgolj 20 tisoč vojaki? Pomagati moramo Združenim narodom, da opravijo učinkovito delo. In kaznovati oziroma zapreti moramo tiste ljudi, ki posiljujejo in ubijajo ženske in otroke. In ta položaj moramo resno in takoj ustaviti. Hvala lepa, to je bil zadnji govorek na mojem seznamu. Če e, je kdo želel e, obrazložiti svoje glasovanje, bi se moral prijaviti k temu prej. Gospod Busatil. Gospa predsedajoča, prosil sem za obrazložitev glasovanja v zvezi z resolucijo o izboljšanju pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. To, da videti je, da uh, moje prijave niste dobili. Dejansko ste se prijavili, se upravičujem za napako v sistemu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V imenu politične skupine Evropske ljudske stranke bi rad povedal sledeče. Naša politična skupina je bila proti tej rezoluciji. Ne zato, ker bi bili proti dostopnosti do dokumentov in pa do preglednosti v skladu z novo lizbonsko pogodbo, ampak zato, ker smo predložili našo lastno rezolucijo, o kateri pa nismo glasovali. To je bila naša lastna rezolucija, ki je imela bolj uravnotežen pristop do te delikatne zadeve. Gospa predsedujoča, biti moramo previdni, ko govorimo o dostopu in preglednosti v zvezi z dokumenti. Ne smemo preseči meja in ne smemo izpostavljati dokumentov in pa informacij do stopne, do stopne, ko ne bomo mogli več delati. Če želimo, od... Če želimo povsem odpraviti tajna pogajanja, potem bi lahko ogrozili celoten sistem, na katerem temeljimo. Hvala lepa. Hvala lepa. S tem smo zaključili naše dopodansko delo in seja je prekinjena do 15. ure. Hvala lepa.